ni dovoljen. Najprej dobil besedo v imenu komisije komisar Mimica. Prosim. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Pozdravljam priložnost, da imamo to izredno razpravo. Usmrtitev osmih zapornikov v Indoneziji je razočarala in nas užalostila nas in tudi širšo mednarodno skupnost. Prepičan sem, da poslanke in poslanci delijo to razočaranje. Evropska unija ima odločno načelno stališče, kar se tiče smrtne kazni v vseh primerih in se zavzema za upustito smrtne kazni globalno gledano. To je ključna prioriteta v naši zonanji politiki na področju človekovih pravic. To je tudi v zavezah o smernicah EU glede smrtne kazni. To je svet sprejel že leta 1998. To so bile prve smernice. In nedavno smo jih tudi še spremenili, na zadnje leta 2013. EU meni, da je to kruta, nehumana kazen in tudi ne pomeni odvračanja od zločinov. Evropske unije, misli, da je odprava smrtne kazni ključnega pomena za človekovo dostojanstvo, pa tudi za razvoj človekovih pravic. Potrebno je zagotoviti odpravo tega v vseh pravnih sistemih, to je nujno. Te usmrtitve so vredne obsodbe, kaj ti po opredelitvah za N ne predstavljajo zločinov, ki bi bili lahko predmet smrtne kazni. Med letom 2004 in 2012 je število držav, ki je odpravilo smrtne kazni za vse zločine, zraslo z 55 na 97 držav. Od septembra 2012 je 140 držav, več kot tretjina, držav na svetu že odpravilo to v zakonu in ali v praksi. Žal pa je v Aziji podoba mešana. Pakistan je nedavno prekršil moratorij in je spet uvedel usmrtitve. To številka je že dosegla 100 letos. Kitajska, Irak, Iran in Saudska Arabija so tiste, ki opravijo največ usmrtitev. Velika večina azijskih držav pa je pravno ohranila smrtno kazen. Pet azijskih držav je odpravilo smrtno kazen – Bhutan, Kambodža, Nepal, Mongolija in Filipini. Ta mešana regionalna podoba omejuje uporabo na Tajskem, Singapurju in Kitajskem. Spet pa so začeli v Maleziji, Indiji, Pakistanu in Vietnamu. Ali pa ukrepili pravno podlago za smrtno kazen na Brunejih in na Maldivih. Indonezija je uspešen primer tranzicije v demokracijo in ima še prav posebno pomembno vlogo v jugovzhodnji Aziji. Indonezija je ključni akter in pomembna država v ASEANu, saj predstavlja 40 odstotkov BDP-ja in prebivalstva. Je tudi članica G20 in ena najhitreje raztočih držav srednjega razreda, globalno gledano pa tudi ena največjih držav z muslimanskim prebivalstvom. Indonezija ima 250 milijonov prebivalcev, četrta največja država po prebivalstvu je v vrhu, kar se tiče velikosti držav, ki so demokratične. Ironija pa je, da so te usmrtitve bile izvedene v takšni državi, ki bi naj bila demokratična, ena najbolj demokratičnih in svobodnih v Jugoshodni Aziji. Naj bi bila. Z dejavnim, aktivnim parlamentom in zelo dejavno civilno družbo. Zaporniki in sorodniki so doživeli grozljive trenutke pred usmrtitvijo in tudi ob usmrtitvi. Visoka predstavnica je podala tri izjave in globoko obžaluje uporabo smrtne kazni v Indoneziji. Evropska unija je tesno sodelovala z državami članicami in tudi z državami, iz katerih so obsojenci prihajali pozivamo, da naj Indonezija preneha z usmrtitvami in se pomakne k stalnemu moratoriju na smrtno kazen. Evropski organi so uporabili tudi vse diplomatske kanale, ki so na voljo, da bi spregovorili o smrtni kazni z indonezijskimi partnerji. Prav tako nameravamo v kratkem sprožiti regionalno kampanjo za dviganje ozaveščenosti, ko bi se odmaknili od smrtne kazni. Tukaj bi privabili organizacije civilne družbe, pa tudi posameznike. Vem tudi, da so poslanke in poslanci Evropskega parlamenta bili dejavni pri prepričevanju indonezijske vlade po potrebi, da odpravi smrtno kazen in v prizadevanjih, da preprečijo nadaljne usmrtitve. Spoštovane poslanke in poslanci, v naših ukrepih smo bili popolnoma jasni, da Spoštujemo soverenost Indonezije. Prav tako smo ponudili politično podporo in praktično pomoč pri boju proti tihotapljenju z drogami in drugimi nezakonitimi dejavnostmi, ki ogrožajo indonezijsko družbo in družbo širše. Naj vam zagotovim, da se bomo z indonezijskimi organi še naprej pogovarjali o uporabi smrtne kazni. Sedaj pa se veselim da bom slišal mnenje poslank in poslancev. Hvala lepa za vašo pozornost. Dank, Hvala lepa, komisar Mimica. Sedaj pa v imenu političnih skupin začenja kolega Danžon. Tri minute. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, tukaj nismo sodniki, pravniki, odvetniki. Ni na nas, da bi se odločali o nedožnosti ali pa krivdi tistih, ki so pred indonezijskimi sodišči. Smo pa izvoljeni poslanci, državljani so nas izvolili zato, da bi zastopali vrednote, na katerih smo gradili Evropo. In vsi ljudje imajo pravico do ustreznega pravnega postopka, pravico do spoštovanja njihovih osnovnih pravic, kar eh, ni bil primer v Indoneziji, v primeru eh, francoskega državljana. Mi smo poslanci, ki morajo obtožiti, eh, obsoditi smrtno kazen, ki jo eh, obsoja tudi naša listina o temeljnih pravicah. Smo izvoljeni ljudje, ki morajo izpostaviti ta žalostni spektakel, ki eh, se je odvil v Indoneziji, pa tudi v drugih državah, kot ste dejali, gospod komisar. Evropska unija je partner Indonezije. Novembra lani smo imeli v Džakarti razpravo o treh oseb, o človekovih eh, pravicah v Indoneziji. Imamo različne dogovore, eh, delamo na partnerstvu. Indoneziji zagotavljamo sredstva za Eh, izobraževanje na višji ravni, za dobro upravljanje. Ne moremo biti tiho v takšnem primeru. Tako da pozivam odgovorne v Evropi, da zagovarjamo evropejce, tudi tisti, ki ste v Džakarti. Ne gre samo za komunikacijo, ne gre zgolj za prijazne diplomatske besede, ker so te naletela, naletele na uh, prazna uh, ušesa. Pozivam vas, da indonezijskim eh, oblastem pošljete jasno sporočilo. In tukaj nočemo posegati v njihovo suverenost, v eh, boj proti uh, trgovini z drogom. Ne gre za to. Pomembno je, da zaščitimo francoskega državljana in ostale. Hvala. Hvala lepa, kolega Donžon. postopkovno vprašanje. Kolega Harnet, prosim, prej sem ga spregledal. Uh, Hvala lepa, predsedujoči. 126c. Zakaj ste odpovedali catch dejanje? Kajti najprej smo imeli, kajti zapisano je, da bo čas za catch dejanje, ne pa lahko, da bo. In moram povedati, da je ena državljanka iz mojega volilnega okraja tudi na seznamu za usmrtitev v Indoneziji. Kljub temu, da smo seveda zahtevali zaporno kazen. Želel bi torej to izpostaviti. Zakaj je tako? Pravila imamo in pravila so taka, da imamo tukaj izredno razpravo in sklep je bil, da postopka catch the eye ne bo in tudi ne modrega kartona in poslovnik pravi tudi, da ko govorite o postopkovnih vprašanjih, da govorite samo o postopkovnih vprašanjih. Drugič vam bom hitreje vzel besedo. Kolega Marta. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsedujoči. Država je močna ne zgolj zaradi fizične sile, ampak zaradi idej, zaradi prijaznosti do ljudi zaradi svoje zgodovine. Ta izjava ni moja. Podpisali so jo drugi. Slavni francoski je bil eh, pravosodni minister v preteklosti. In to je sporočilo, ki ga moramo poslati indonezijskim oblastem. Da, gospod predsednik Indonezije, lahko ste veliki, lahko pritiskate na, drugi, na druge, lahko vzamete življenja. Nihče ne dvomi v vaš boj proti trgovini z drogami. Ubili ste osem državljanov sveta, dva Avstralca, Afričana, Brazilca in tako naprej. S približno sto uh, zapornikov čaka na smrtno kazen in v Indoneziji. Ti ljudje so predmet psihološkega mučenja. Sodni postopek ni ustrezen. Leta čakajo in upajo na svobodo, čakajo na pravico, čakajo na resnico. Na to pa sodnik zavrne vse pritožbe na sodišču in poda tisti, tisto končno izjavo o smrti. Rad bi podprl gospoda Atlauja, ki je francoski državljan, ki izhaja iz mojega departmaja. Serž je izpostavljen že deset let psihološkemu mučenju. Verjetno čuti, da je sam kriv, da je še vedno pri življenju. Ne, nisi kriv. Nisi kriv, da imaš štiri otroke. Nisi kriv, da eh, niso spoštovali tvojih pravic. Nisi kriv za to. Na te mislim, na tvoje otroke in na tvojo družino, ki te čaka. Francija je s tabo, Serž, Evropa bi morala biti s tabo, Serž, in to je moje sporočilo. Smrtna kazen je v nasprotju s tem, kar v svetu jemljemo za najbolj spoštovanja vredno. Govornik je prekinjen. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Demes Maker, minuta in pol. De executie, collega's van de acht ter dood veroordeelden. Eh. Najlepša hvala. Usmrtitve osmih ljudi ta teden so odzvanjali posod po svetu. In eh, skupina EKR se strinja, da je to barbarsko dejanje nespremljivo. V drugem členu Evropske listine o temnih pravicah so um, eh, usmrtitve prepovedane. Predsedniki vlad in držav Evropske unije morajo vedeti, da imamo ta člen, da ima vsak pravico do življenja. Opomniti jih moramo na to. Nihče ne sme biti obsojen na smrt. Spoštujemo suverenost Indonezije, spoštujemo pravico do sprejemanja lastne zakonodaje, spoštujemo njihov boj proti trgovini z drogami. Indonezija je sodobna država, ki eh, uživa gospodarsko rast. Ne smemo pozabiti na temeljna vprašanja. Gre za eh, svobodo medijev, svobodo izražanja, temeljne človekovih pravice izvajanje smrtne kazni krši človekove pravice in smrtne kazni ne bi smeli uporabljati. Po našem mnenju bi bilo primerno, da bi namesto smrtne kazni uporabljali uh, eh, doživljensko zaporno kazen. Ti ljudje bi morali biti v zaporu, ne pa pred strelskim vodom. Skupaj s Charlesom Terkom smo napisali pismo za indonezijsko vlado, prosila sva jih, da uh, odpravijo smrtno kazen za te osebe. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Šake, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegi in kolegice. Obsojamo usmrtitve strelskim vodom, Us, obsojamo usmrtitev teh osmih oseb, sedemih ni bilo indonezijcev. Evropska unija je skupaj z Avstralijo pozvala uh, oblasti, da ne izvedejo usmrtitve. Ne samo to ponudili smo jim tudi pomoč pri boju proti trgovini z drogami. Zločince lahko kaznujemo na bolj humane načine, pri tem pa moramo vedno spoštovati njihove pravne pravice. Pozivamo k prekinitvi vseh usmrtitev, ki so v postopku v Indoneziji. Zelo žalostno in sramotno je, kolegi in kolegice, da na dan, ko smo slišali o teh usmrtitvah, Viktor Orban katerega stranka je še vedno del skupine ELS, prosi za ponovno spostavitev smrtne kazni na Mačarskem. Takšni predlogi so vsekakor neprimerni in kot ve gospod Orban je smrtna kazen v Evropi prepovedana. Na to moramo biti ponosni. Ponosni moramo biti tudi na naša mednarodna prizadevanja za odpravo smrtne kazni, za omejitev smrtne kazni in za vzpostavitev moratorija na to kruto, nehumano kazen to bomo počeli še naprej. Smo liberalne demokracije. Okrepili bi glas demokracije, če bi pozvali države, kakršna je Indonezija in eh, ZDA, da odpravijo in prepovejo smrtno kazen. Še naprej moramo nadaljevati s tem trudom na globalni ravni, sodelovati moramo z vladami, eh, z organizacijami civilne družbe, tako da bo smrtna kazen zapisana zgolj še v zgodovini. Hvala lepa, kolegica Šake. Sedaj pa kolegica Veržija, dve minuti in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila političnim skupinam, da so sprejele predlog uh, skupine GUE NGL za to točko. Vsi smo proti smrtni kazni. Takoj se moramo odzvati, to je naša odgovornost. V torek zvečer je bilo usmrčenih 8 ljudi, en indonezijec in 7 tujcev. 14 usmrtitev letos, 5 eh, leta 2013, prej je bil pa moratori 5 let. Ponovno uporabljajo smrtno kazen za tiste, ki se ukvarjajo s trgovino z drogami. To je zgolj eh, en zločin izmed groznih zločinov, ki eh, škodijo družbi, tako pravijo pogosto so ti ljudje eh, revni, pogosto so tujci, nimajo osnovnih pravic, nimajo pravice do eh, tolmačenja, nimajo sodnih pravic, obsojeni so na smrt. Ustavno sodišče v Indoneziji je sprejelo eh, prošnjo za obravnavo dveh avstralcev. 57 jih čaka na smrtno kazen zaradi trgovine z drogami štirje od teh so uh, evropejci. Primer Serža Atlavija je uh, simptomatičen. Šlo je za trgovino z ekstazijem in njegovi šefi, indonezici, so imeli sodne pravice, on pa ne. Nim ne grozi smrtna kazen. Enako velja za Kitajca v tem primeru. pri tem niso upoštevali vseh pričan prič. Sodnik je uh, in predsednik je nekdo, ki noče pod, uh, upoštevati mednarodnih pozivov. V Indoneziji je primer Serža Atloija ponovno začel razpravo v medijih, tudi v Jakarta Globe, v prvem časniku Indoneziji ki govori o atlaju in o smrtni kazni. Tako v Indoneziji, kot tudi v ZDA, kot tudi v Evropi, kjer Orban govori o smrtni kazni, moramo to odpraviti. Skupaj se moramo odzvati in skupaj moramo za to delati. Hvala. Hvala lepa, kolegica Veržja. Naslednja pa je kolegica Logbiler. Hvala lepa. Pred dvema dnevoma je bilo usmrčenih v Indoneziji 8 ljudi. Potem, ko leta 2014 Indonezija ni izvedla usmrtitev, je bilo žal leto že 14 usmrčenih. Vsi so bili obsojeni zaradi trgovine z drogo, čeprav bi po mednarodnih standardih lahko smrtno kazen tam, kjer je, uporabili samo za najhujše zločine najnovejše usmrtitve kažejo tudi zanemarjanje mednarodnih standardov za izvajanje smrtne kazni. Tako da so nekateri zaporniki, naprimer, imeli premalo dostopa do odvetnikov ali prevajalcev med svojim priporom. Rodrigo Gularte je bil diagnosticiran s šizofrenijo, čeprav mednarodne smernice onemogočajo in prepovedujejo usmrčevanje ljudi s takimi težavami. Indonezijska vlada meni, da so to odvračevalni ukrepi za trgovino z drogami. Ni pa dokazov, da resnično smrtna kazen prispeva k temu. Študija ZN poleg tega pravi, da smrtna kazen tudi nima večjega odvračevalnega učinka, večjega od naprimer doživljenske zaporne kazni. Zato pozivamo indonezijsko vlado, da preloži vse usmrtitve in da uvede moratori kot bistven korak kot pravi smrtne kazni. Indonezija bi tako lahko poslala jasen signal drugim državam v regiji. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Lohbiler. Sedaj pa dve minuti kolega Castaldo. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vsi smo slišali za slavne eh, turistične kraje v Indoneziji. Ampak ne smemo pozabiti na smrtno kazen ljudi uh, morajo pred streljni vod uh, zavezanimi očmi in to je politika te države. Ne obsojamo samega sodnega postopka, obsojamo pa smrtno kazen kot ljudje, kot evropejci, kot italijani. Ne verjamemo, da lahko človeška bitja žrtvujemo na ta način. Pozivamo ne zgolj k moratoriju na smrtno kazen, ampak kot pravi smrtne kazni. Tisti, ki danes podpirajo smrtno kazen, so precej eh, bolj morilski kot tisti, proti katerim se borijo. Hvala lepa, gospod Kastado. Sedaj pa za zaključek razprave še enkrat. Komisar Mimica, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani poslanci in podobno. Bila zelo zanimiva razprava. Zahvaljujem se poslancem in poslankam za jasnost in ciljno usmerjenost vaših izjav. Naj vam zagotovim, da je Evropska unija še naprej uh, pripravljena sodelovati z vlado, lokalnimi aktivisti in drugimi deležniki za to, da bi prišli do odprave smrtne kazni v uh, Indoneziji. V ta namen bomo uporabili različna urodja, ki jih imamo v roki. Izjave, uh, eh, da je marše dialog. Hočemo, da slišijo naše izjave obenem pa vemo, da moramo nekatere ovire spremeniti, tako da bomo lahko te elemente ustrezno obravnavali. Kot prijatelji Indonezije pozivamo oblasti in predsednika, da takoj uvedejo moratori na uporabo smrtne kazni. Hvala. Hvala lepa, komisar Mimica. Razprava je tako zaključena.